Good afternoon, colleagues. Lepo povdan vsem kolegicam in kolegom. Dovolite mi, da vas pozdravim na popoldanskem delu našega zasedanja. Sem Tita Šaranzova in sem podpredsednica Evropskega parlamenta in sem tudi odgovorna za odnose z nacionalnimi parlamenti. Res mi je veliko čas, da lahko sopredsedujem današnji razpravi nisem pa sama, z mano je tudi gospod Gordon Maras, ki je predsedujoči odbora v Hrvaškem parlamentu, ki je pristojen za delo, pokojnino in socialno partnerstvo. V tem delu bomo govorili o spretnostih in delovnih mestih, ki so potrebna za vključujočo rast razvoj spretnosti je zelo pomemben. Poleg tega se moramo tudi prilagoditi novim realnostim na trgu dela, zlasti če upoštevamo digitalizacijo. To je seveda velika prioriteta Evropske unije in prioriteta Evropskega parlamenta. V zadnjem mandatu smo v ta namen tudi sprejeli številne resolucije, recimo resolucijo o novi agendi za spretnosti za Evropsko unijo. V teh resolucijah smo govorili o izpopolnjevanju, prekvalificiranju s podarkom na poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Nikoli pa nismo pozabili na vseživljensko izobraževanje. Vsi vemo, da so države članice tiste, ki so pristojne za izobraževanje. Pomembno pa je, da Evropski parlament pa tudi Evropska komisija vedno prisluhne ta državam članicam, tako da bomo uskladili naše politike, da se bodo politike med sabo dopolnjevale in da vam bomo lahko tudi pomagali, kadar je to potrebno. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Marasu. Hvala za besedo gospa podpredsednica, dragi kolegi, drage kolegice iz vseh držav Evropske unije, člani Evropskega parlamenta. Upam, da bomo danes imeli zelo zanimivo razpravo o tem zelo pomembnem vprašanju. Vsi vemo, da so spretnosti in delovna mesta za vključujočo raz zelo pomembne pomembno vprašanje za prihodnost Evropske unije. Res mi je veliko čast, da lahko tudi predstavim prve govornike. Najprej bom seveda predstavil komisarja za delovna mesta in socialne pravice, z nami je komisar Nikola Šmit. Izvolite. Hvala za besedo. Obima predsedujočima. Dragi člani Evropskega parlamenta, tudi člani nacionalnih parlamentov, seveda govorimo o novih spretnostih, ki so pomembna za vključujočo rast. Moram povedati, da je današnje srečanje zelo pomembno in tudi sovpada z sprejetjem številnih strategij, ki jih je komisija danes sprejela, recimo digitalni razvoj, potem imamo belo knjigo o umetni inteligenci in tudi dokument o podatkih. To so dokumenti, ki smo jih ta teden sprejeli pri komisiji in zato je tudi dober čas, da se pogovarjamo o spretnostih. In treba tudi povedati, da so veščine zelo pomembne povsod. Pri digitalni preobrazbi bomo uspešni samo, če bo naše prebivalstvo pripravljeno na to digitalno revolucijo. Tako da ste si izbrali zelo aktualno temo za razpravo. Komisija dela na digitalnem prehodu in preobrazbi, hočemo tudi okrepiti agendo za spretnost in sicer to želimo storiti na začetku našega mandata. Razvoj spretnosti je zelo pomemben in to je tudi prvo načelo Evropskega stebra socialnih pravic. Evropa se sooča z eh, številnimi vrzeli in neujemanji na področju spretnosti. Večina odraslih nima dovolj digitalnih spretnosti, zlasti kar se deva digitalno pismenost. Več kot 90 odstotkov delovnih mest sedaj zahteva določen delež digitalnih spretnosti. Enako velja tudi za udeležbo v sami družbi. Ekonomija, sodelovanje, umetna inteligenca, robotizacija, e-storitve, vse to zahteva delovno silo z ustreznimi spretnostmi. Ampak, če se pogledamo naš indeks, ki smo ga objavili v letu 2017, lahko vidimo, da 43 odstotkov prebivalstva Evropske unije nima dovolj digitalnih spretnosti, 17 odstotkov pa sploh ni imelo teh spretnosti. In ti odrasli se soočajo z brezposelnostjo. In za nizko kvalificirane delavce se je to tveganje še ukrepilo do leta 2016. Brezposelnost ni edino tveganje, obstajajo še ostala tveganja. Recimo, ti ljudje ne morejo učinkovito opravljati svojih vsakdanjih opravil, recimo doma, v svojem gospodinstvu, pa tudi zunaj svojega gospodinstva. Prav zato moramo vlagati v spretnosti, da bomo konkurenčni. Treba je upoštevati megatrende, kot je avtomatizacija, umetna inteligenca, robotizacija in nično oglično gospodarstvo. Vse od kmetijstva do kulture moramo se prilagoditi novim razmeram. Treba bo prekvalificirati našo delovno silo v naslednjih petih letih. To je tudi veliki ziv za MSP-je. MSP-ji so tisti, ki se soočajo s to digitalno preobrazbo. 78 odstotkov MSP-jev je tudi dejalo, da potrebujejo osnovne, temeljne digitalne spretnosti in seveda morajo tudi prekvalificirati delovno silo, to pa seveda sabo prinaša tudi določene finančne stroške. Torej, izziv je res velik sedaj se ne zaposlimo na enem delovnem mestu do konca delovne dobe, ampak vse čas pridobivamo nove veščine in spretnosti. Trg dela je pravzaprav zaznamovan z visoko mero mobilnosti. In če želimo, da bodo vsi ljudje mobilni, moramo tudi poskrbeti za njihovo varnost in gotovost. To pa pomeni, da jim bomo pomagali pri tem prehodu na druga delovna mesta. In spretnosti so tu seveda zelo pomembne, treba je tudi upoštevati tudi gotovost pri dohodku, pa tudi malo jih je treba usmerjati. Ne moremo nekomu samo dejati, da ja, moraš najti novo delovno mesto, moraš se prekvalificirati, to ni dovolj, moramo jim tudi pomagati z določenimi usposabljeni. Prav zato potrebujemo okrepljeno agendo za spretnosti s podarkom na posamezniku. In vsi deležniki morajo tukaj prevzeti kolektivno odgovornost. Zato bo komisija tudi okrepila agendo za spretnosti in nova znanja in sicer na ravni Evropske unije in vsekakor v sodelovanju z državami članicami in z vsemi socialnimi partnerji in industrijo. Ustrezno sporočilo bo komisija sprejela letos marca. Glede nove agende ima tri cilje. Opolnomočiti hočemo delavce, da se prekvalificirajo, da izpopolnijo svoje sprednosti potem hočemo tukaj dobiti tudi določene zaveze strani industrije, da se zaveže k temu, da bo pomagala delavcem pri prekvalificiranju in izpopolnjevanju. Potem pa moramo sprejeti še določene ključne ukrepe za vse potrebne spremembe. In seveda tukaj moramo spremeniti miselnost, naših državljanov, da bodo razumeli, da je prekvalificiranje, izpopolnjevanje priložnost in ne tveganje. Ker ti delovna mesta se spreminjajo, trg dela se spreminja. In včasih je dobro, da se tudi spremeni samo delovno mesto, ki ne bo tako naporno, tako komplicirano, kakor prejšnje. Marca bo komisija tudi podala predlog za priporočilo sveta na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja in se bomo tudi povezali z digitalnim in zelenim prihodom. Okrepili bomo tudi mobilnost in sicer z okrepljenim financiranjem Erasmusa. In podarili bomo tudi vseživljenjsko učenje. Hočemo pa tudi ovrednotiti vse to delo in še bolj okrepiti razvoj poklicnega usposabljanja. Treba je pač doseči tudi ustrezno ujemanje na trgu med popraševanjem in ponudbo. Moramo tudi v prihodnosti bolje napredovati, katere spretnosti bo zahteval trg. Delam vse to moramo tudi ustrezno razširjati med državami članicami. treba tudi povedati, da si ljudje do, pridobijo te ključne spretnosti, recimo s prostovoljnim delom, tudi zunaj delovnega mesta in tudi te spretnosti je treba ustrezno ovrednotiti. Moramo tudi pomagati posameznikom, da bodo sodelovali v samem postopku potrjevanja njihovih spretnosti, določenim pa moramo pomagati tudi finančno, na takšen način bomo lahko tudi bolje priznali njihove spretnosti. Zato imamo tudi finančna sredstva, še sedaj imamo določene dobre primere na tem področju. Določene države članice so že razvile svoje politike na področju spretnosti. E s pomočjo SF-ja so določene države članice korenito spremenile svoj po sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Treba pa je ukrepati na vseh področjih. Evropska unija mora vlagati na ravni Evropske unije in tudi na nacionalni ravni. Komisija pa bo državam članicam pri tem tudi pomagala, tako da bodo naložbe še bolj ciljno usmerjene. Upam, da bo današnja razprava k temu tudi pripomogla in da boste ta sporočila tudi posredovali ustreznim odborom v vaših nacionalnih parlamentih. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Schmidt. Hvala za to predstavitev. Res sem vesel tudi, da ste nam včeraj pomagali tudi v našem delu v odborih. Sedaj pa bom dal besedo Meri Kiloninen, ki prihaja iz Finske in je tudi podpredsednica velikega odbora v finskem parlamentu. Izvolite. Thank you. Hvala za besedo, gospe in gospodje. Najprej bi se želela vsem zahvaliti, zlasti organizatorjem tega Evropskega parlamentarnega tedna. Moram povedati, da smo sedaj priča četrti industrijski revoluciji, ki jo poganja digitalizacija skupaj z globalizacijo in zelenimi politikami. Soočamo se s podnebnimi spremembami in jih želimo tudi ublažiti. Ja, globalizacija nam je olajšala delo, dobili smo ogromno delovnih mest in tudi novih priložnosti, zlasti na področju izobraževanja. Sam lahko povem, da je svet tudi neka školka. To pa tudi pomeni, da lahko tudi najmanjša podjetja ponujajo svoje storitve po celotnem svetu ampak vse se razvija za določenimi tveganji, tradicionalna delovna mesta izginjajo. Kako jim bomo pomagali? Kako jim bomo seveda omogočili, da preživijo vse, bo odvisno od tega, da bodo ljudje razvili nove spretnosti. Moramo se ozreti okrog nas, moramo si pogledati, kaj se dogaja v prometu, v sektorju storitev, v gradbeništvu in v ostalih gospodarskih panogah. Mar se kaj tudi treba spremeniti v našem šolstvu? Imeli bomo seveda delovna mesta v prihodnosti, ampak kakšna? Ali bomo lahko tudi spremenili naš izobraževalni sistem tako, da bo prilagojen na nove izzive na trgu dela? Upam, da imate tudi dovolj časa, da si pogledate poročilo, ki smo ga objavili na naši spletni strani. Gre za preobrazbo, ki smo jo zabeležili v zadnjih letih. In v tem poročilu smo opisali najbolj spodbudne tehnologije in opisali smo tudi nova delovna mesta, delovna mesta prihodnosti. V tem poročilu je tudi zapisano naslednje in sicer, da če bomo pametni, bomo našli več priložnosti, kakor pa tvegan, da bomo ustvarili nova delovna mesta, ki jih bo veliko več kot pa izgubljenih. Tehnologija je seveda hitrejša od naših obljub in od političnih zavez. In ko je ta študija že pripravljena, se je že marsikaj spremenilo v realnosti. Tehnološke spremembe so če dalje bolj pogoste in tudi študije so zato malo zastarele. Zato moramo politiki biti usmerjeni v prihodnost in iskati rešitve, ki jih bomo dejansko lahko uporabljali v prihodnosti, zlasti na trgu dela. Tako da bomo res našli neko ravnoteže med popraševanjem in ponudbo. Spremembe pa seveda zahtevajo tudi spremembo miselnosti, tudi v kratkem časovnem obdobju. In seveda tudi sama sem političarka in vem, da je časih težko spremeniti miselnost v zelo kratkem časovnem obdobju. Prihaja do sprememb in mi se sprašujemo, kaj je treba potem tudi spremeniti in kaj pač moramo spremeniti recimo na finskem. Moramo imeti več tečajev ki bodo prilagojeni odraslim, ki jim primankuje spretnosti. Poleg tega pa moramo imeti tudi usposabljanje za tiste, ki se sedaj nahajajo v sami četrti industrijski revoluciji. Se pravi, več usposabljanja za tiste, ki jim primankuje ustreznih spretnosti. Poleg tega moramo spremeniti tudi same finančne spodbude, tako da bo izobraževanje veliko bolj učinkovito. Kaj pa financiramo? Nekaj novega? nekaj, kar bo privedlo do novih rezultatov na trgu dela, ali pa financiramo šolstvo za voljo šolstva, za voljo izobraževanja, ne da bi dejansko s tem odgovorili na potrebe trga in četrte industrijske revolucije. Moramo zgraditi zelo močne mehanizme za napovedovanje potrebnih spretnosti na trgu dela v prihodnosti. Poleg tega moramo vedeti, kaj treba dejansko spremeniti. Kot sem že dejala, moramo biti usmerjeni v prihodnost in ljudje moramo svetovati. Poleg tega potrebujemo vse na enem mestu, hiter dostop in tudi boljše obveščanje v zvezi z potrebami na trgu dela. Recimo, tukaj lahko omenim spletno usposabljanje, tudi določene spletne portale, kjer lahko pač iskalci zaposlitve ne mudoma dobijo informacije o tem, kaj je na trgu dela. In to moramo seveda zagotoviti na vseh ravneh, tudi sami politiki morajo biti pripravljeni na prihodnje izzive. sodelovati je treba tudi s sindikati, nevladnimi organizacijami in z ostalimi deležniki, pa tudi z mladino. Naša družba mora biti vključujoča. Lahko tudi povem, da je naša vlada nedavno oznanila, da bo spremenila samo obvezno šolanje vse do 18. leta in v ta namen tudi zagotovila določene finančne spodbude, recimo brezplačno učno gradivo za najbolj ranljive družine. To je tudi dober čas za to, ali pa tudi dober kraj za to, da eh, končam s tem govorom. Prisluhnila vam bom in upam, da bomo imeli zanimivo in interaktivno konstruktivno razpravo in da se bomo drug od drugega še kaj naučili. Zakaj bi ponavljali vedno iste napake? Treba se je osredotočiti na zgodbe o uspehu in jih morda tudi prenesti v našo državo, vse države. Ja, prihodnost je neizogibna, ampak. Ne smemo živeti v negotovosti. Preživeli bomo, če bomo usmerjeni v prihodnost in če bomo ukrepali skupaj modro v Evropi, pa tudi v vseh državah članicah. Najlepša hvala, gospod Ljunen. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Babiču, ki prihaja iz Hrvaške in je član odbora za trg dela in za socialno partnerstvo. Izvolite. So, you, Chair, you, Hvala za besedo. Draga podpredsednica Evropskega parlamenta, dragi člani Evropskega parlamenta, no sedaj pa bom nadaljeval v hrvaščini. Eh, v čas in zadovoljstvo mi je, da sem danes tukaj in da povem nekaj besed o zelo pomembnem vprašanju. Eh, katere so spretnosti, katera delovna mesta so potrebna za to, da bi lahko hranili gospodarsko rast našega evropskega gospodarstva, skupnega gospodarstva v današnjem času, ko smo soočeni z velikimi izzivi. Dinamični tehnološki razvoj, globalizacija, demografske spremembe, staranje prebivalstva eh, seboj prinašajo različne družbene vidike in to velja tudi za svet dela. Eh, nov čas, eh, prinaša seboj nove tehnologije, nove trende, kot so naprimer internet, eh, roboti, virtualna resničnost ali pometna inteligenca. In to v temeljih spreminja svet in tudi način, na katerega sodelujemo. Spreminja se naše delovno okolje, naši družbeni odnosi, pa tudi javni in zasebni sektor. Ta proces se v Evropi, pa tudi na Hrvaškem, odraža v tem, da eh, se vedno bolj išče kvalificirano delovno silo na vseh področjih gospodarstva. Ob formalnem izobraževanju sodobni svet zahteva dodatne spretnosti, eh, digitalno pismenost in specifične poklicne spretnosti, o katerih je že govoril gospod Šmit. Samo eh, inovativni in eh, konkurenčni delavci danes lahko spodboja produktivnost in gospodarsko rast. Zato je nujno treba povečati investicije v kvalitetno izobraževanje in usposabljanje usposabljanje, eh, pomembno je vse življenje, učenje, profesionalno usmirjanje, zato da bi lahko odgovorili na trenutne in bodoče izzive. Eh, prvi korak v smeri tega cilja eh, je ehm, prilagajanje izobraževalnega sistema zahtevom trga. Eh, in usmerjanje proti tistim poklicem, ki se bodo v prihodnje eh, najbolj razvijali. O tem je govorila tudi že kolegica iz Finske. V tem smislu je zelo pomembno partnerstvo med izobraževalnim sistemom eh, in trgom dela. Potrebna je tudi tesna kooperacija med socialnimi partnerji in delodajalci. V kontekstu gospodarskega razvoja se je potrebno zelo hitro prilagajati eh, izzivom. Zato je zelo pomembno vseživljensko eh, učenje eh, in doseganje tistih spretnosti in znanj, ki so potrebni za uspešne prilagoditve spremembam, kajti to pomeni tudi boljšo zaposljivost. V Republiki Hrvatski je eh, sistem eh, dosedaj bil dokaj fragmentiran. Eh, aktivnosti eh, so se med seboj prekrivale in sicer so bili posamezni eh, deležniki med seboj preslabo koordinirani. Zato smo oblikovali forum za vse življensko poklicno izobraževanje in razvoj karijere. In tu so partnerji ministerstva, javne agencije, socialni partnerji, naprimer zbornice, zadruge, sindikate in vsi drugi deležniki deležniki, eh, naprimer eh, visoke šole, eh, strokovne šole. Forum je usmerjen k spodbujanju vseživljenskega poklicnega usposabljanja kot sestavnega dela vseživljenskega učenja, zaposlovanja in socialne politike. Zato mi je zelo ljubo, da je bil ta forum prepoznan tudi na evropski ravni in sicer kot primer dobre prakse. Zelo pomembno pa je eh, vlagati dodatne napore eh, tudi eh, na področju kvalitetnih delovnih mest. Treba je spodbujati podjetništvo in vlagati tudi v razvoj spretnosti tako pri mladih kot tudi pri starejših. To je pomembno tako za nezaposlene kot tudi zaposlene, skratka za vse, ki so soočeni z spremembami na trgu dela. Soočeni smo z eh, staranjem prebivalcev in to velja za vse države Evropske unije. Eh, in zato se vedno večja pozornost polaga tudi na starejše delavce, Eh, spodbuja se nadaljna uporaba njihovih eh, sposobnosti, razmišlja se o tem, kako bi jih zadržali v svetu dela in izkoristili njihove potencijale eh, kot mentorjev za mlajše generacije. Tu pa nimamo dobrih izkušenj do sedaj. Zato je Hrvaška tudi spremenila zakon o pokojninskem zavarovanju, zato da bi tistim, ki so se že upokojili, omogočili, da še naprej nadaljujejo z delom. Sedaj je to na Hrvaške možno v okviru treh ur. Eh, zelo pomembne pa so tudi politike na področju dokvalifikacije in prekvalifikacije, upskilling in reskilling. Eh, pri tem pa je potrebno eh, podariti, da je to skupno dovornost vseh deležnikov v procesu. To velja tako za javne organe, za delodajalce, pa tudi za same zaposlene oziroma za vse tiste, o katerih je govoril gospod Šmit. Moram pa podariti, da Eh, ima pa ključno vlogo eh, na tem eh, področju, pa tudi na področju zagotavljanja finančnih in nefinančnih spodbud javni sektor. Eh, v tem smislu eh, Hrvaško predsedstvo pozdravlja pobudo Evropske eh, komisije, da se žurira agenda spretnosti za Evropo in da se ukrepi tudi garancija za mlade. O tem smo govorili že včeraj in da se zauzimamo za uporabo inovativnih rešitev, ki bodo pomagale vsem generacijam pri upravljanju njihovih lastnih karjer. Ehm, Hrvaška je mlada članica Evropske unije eh, in eh, evropske inicijative, kot je garancija za mlade, so prispevale k temu, eh, da izvedemo strukturne reforme na posameznih področjih in da na kakovost način oblikujemo politike za ciljne skupine. V V eh, tem eh, kontekstu so na evropski ravni potrebni kontinuirana prizadevanja vseh držav članic eh, pri razvoju orodi za bodoče trge dela, pa tudi za doseganje spretnosti in znanj zaradi načrtovanja karjer vseh zaposlenih. Vsi v Evropi, mladi in stari, bi morali imeti Eh, dostop eh, do ustreznih spodbud, eh, ki bi vključevale različne oblike usposabljanja, zato da bi se izboljšale njihove možnosti za pridobivanje kakovostnega dela in za razvoj lastnih podjetij. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Babica ta prispevek. Sedaj pa bom dal besedo gospe Klaudi Miller, ki prihaja iz Nemškega parlamenta, iz odbora za ekonomske zadeve in energetiko. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsedujoča. Bom pa seveda tudi sama govorila v nemščini. No, spoštovane gospe in gospodje. Naj začnem z predhodno pripombo. Ko je prišlo do ponovne združitve Nemčije, je e, to za mnoge pomenilo nekaj e, nepričakovanega. To ni vplivalo samo na družbeno situacijo, ampak tudi na poklicne situacije. Eh, kaj ti eh, poklici, ki so tam obstajali, so bili eh, bodi si nepoznani ali pa niso bile več uporabljani. Skratka, mnogi ljudje so se morali poklicno na novo ehm, orientirati, preorientirati in se nadaljnje izobraževati. In vsem ni uspel ta preskok v novo obdobje in spremembe, ki so sedaj eh, pred nami, ne bodo tako nenadne. Le to poznamo. To pomeni digitalizacijo podnebne krize in, kot smo že včeraj slišali, eh, demografske spremembe. Eh, mi vidimo te spremembe in zato mi lahko naše izobraževanje in nadaljne izobraževanje in usposabljanje ustrezno prilagodimo v Nemčiji so zelo velike razlike v percepciji nadaljnega izobraževanja. E, dve tretjini vseh ukrepov za nadaljne izobraževanje poteka v podjetjih. E, to pomeni, da e, to izvaja in plačuje delodajalec. Tudi tu obstajajo velike razlike, kajti za velika podjetja je to bolj enostavno, kot pa naprimer, to je že rekel tudi gospod Šmit, za majhna in najmanjša podjetja. One vidijo te izzive, vendar pa jih večinoma ne morejo plačati in tudi ne morejo dati eh, eh, delavcem dopusta za to. Tudi uh, Eh, formalna stopnja izobraženosti ima velik vpliv na to, eh, kako nekdo koristi nadaljne izobraževanje. 68 odstotkov eh, ljudi, ki so končali univerzo, se izobražuje. Tisti, ki imajo poklicno izobrazbo, se izobražujejo samo v 46 odstotkih, tisti, ki pa nimajo poklicne izobrazbe, pa se izobražujejo samo še v 34 odstotkih. In ravno teh s temi ukrepi še nismo dosegli. Eh, no, še nadaljna zadeva je to, eh, da izobraževanje oziroma nadaljne izobraževanje ni nacionalna naloga, ampak je naloga eh, zvezdnih dežel. Imamo zelo fragmentiran sistem z različno dostopnostjo in tudi različnimi stroški. Eh, deloma so eh, izobraževalne poti povezane tudi z stroški, tudi tu so velike razlike. Imamo sistem, eh, kjer se kombinira šolsko izobraževanje z izobraževanjem v podjetju, to je tako imenovani dualni sistem izobraževanja in tudi tukaj je pogosto tako, da so povračila za izobraževanje pod tem, kar bi Eh, ljudje lahko dobili v obliki minimalne plače. Vprašanje, ki si zastavljamo, je, kako nam bo uspelo vzpostaviti take spodbude, da bo dejansko lahko eh, vsak eh, imel možnost izobraževanja in nadaljnega izobraževanja. V Bundestagu Eh, je bila sprejeta tudi sprememba sistema spodbud in sicer imamo tako imenovani BAFEK, to je neka oblika študijskih kreditov eh, za študij in tudi za nadaljne izobraževanje. Eh, deli parlamenta bi se seveda želeli, da bi se zgodilo nekoliko več, zlasti ko gre za finančne finančno izravnavo eh, tistih, ki se nadaljne izobražujejo, zato da bi lahko s tem pokrili eh, celotne stroške za življenje, tako da eh, ne bi imeli nobenih ovir za nadaljne izobraževanje in da ljudi ne bi bilo strah, da bodo socialno zdrsnili navzdol. No, potem je tako imenovani one-stop shop, o tem je bilo že govora, to je zamisel, o kateri razpravljamo tudi mi. Uh, za eh, tiste, ki so ta hip eh, brez dela, nekaj takega obstaja. Urad za zaposlovanje eh, sicer ne posreduje le novih zaposlitev, ampak so pristojni tudi za nadaljne izobraževanje in usposabljanje tudi za tiste, ki nimajo dela. Vprašanje bi bilo, da se to usposabljanje koristi eh, in da se to naprej razvija tudi eh, kot eh, sogovornike za tiste, ki so tudi v svetu dela, tako da to za nje ne bo stigma, ko bodo šli tja in rekli, potrebujem nadaljne izobraževanje. Potem pa še vprašanje da eh, delavci vzamejo eh, tako imenovani izobraževalni dopust, eh, vendar pa to mala podjetja postavlja pred izzive, ki je treba kompenzirati. Delodajalec pa mora hkrati tudi nekaj imeti od tega, kvalifikacija mora biti taka, da podjetju koristi. In hkrati, ko razpravljamo o teh točkah, in to je tudi že bilo omenjeno, Eh, moramo omeniti tudi sama področja poklicev. Ali je to, eh, za kar se ljudje eh, izobražujejo, še vedno aktualno? Gre za vprašanje rednega prilagajanja poklicev, nastajajo novi poklici, gre pa tudi za vprašanje, ali so stari poklici še aktualni ali pa počasi izginjajo. To je zelo veliko vprašanje. Eh, moja finska eh, kolegica je nakratko omenila tudi vprašanje inkluzivnosti, tudi to je nekaj, kar zadeva področje nadaljnega izobraževanja, da razširimo pogled in sicer, da se oddalimo od eh, klasičnih delovk in delavcev do posebnih izzivov, da vse to vključimo v sistem. In na tej točki vedno omenjam eh, tudi ženske. Mislim, da eh, ne delamo dovolj na mnogih področjih in poklicih, kar zadeva njihovo usposabljanje. Eh, skratka, če polovice prebivalstva ne upoštevamo pri določenih spodbudah, potem problema, ki ga imamo za strokovno usposobljeno delovno silo, ne bomo mogli rešiti. Eh, danes in danes po, dopovdan je že bilo govora o tem, da moramo sedaj podzeti korake za to, da lahko zajamemo celotno prebivalstvo s pričo spremem, ki so pred nami. Če tega ne bomo storili, eh, potem bo to za Evropsko unijo, za vse nas problematično, kajti ljudje se bodo odvrnili od nas, če ne bodo več videli svojih možnosti v spremenjenem digitalnem svetu. Eh, in možnosti za nadaljne izobraževanje in usposabljanje. In to je tisti bistveni ključ, da nam bodo ti ljudje zaupali. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospa Müller. Sedaj pa smo pripravljeni na drug del našega popoldanskega zasedanja. Imeli bomo razpravo. Najprej bom dal besedo podpredsednici Titi Šaranzovi, ki bo sedaj prevzela predsedovanje. Hvala, gospod Maras. Najprej bi se rada zahvalila vsem za te uvodne misli in za ta uvodna razmišljanja. Preden pa začnemo z razpravo, pa bi vam želela samo povedati, da lahko uporabite modr karton. To pomeni, da se pač javite k besedi. Seveda, jaz si bom se to zabeležila in vas tudi vključila na sam seznam. Upam, da boste lahko govorili. Pač vsi, ki se boste prijavili, ampak ne govorite dlje kot tri minute. Najprej bom dal besedo gospodu Petru iz Nemčije. Vielen Dank, Frau. Eh, hvala, gospa podpredsednica. Eh, prihaja iz Rige, gospod Šmite bo poznal, to je Posarje. Eh, mesto eh, je pokrajina, eh, ki doživlja strukturne spremembe, eh, tako da je to trajna naloga za generacije, da se preorientirajo, da se nadaljne izobražujejo in da je to pravzaprav še nekaj normalnega. No, kot je gospa Miller že povedala, glede številk leti tudi pri nas niso bistveno drugačne. Obstaja tudi razlika, kar zadeva spol. To vidimo tudi ob koncu nekega poklicnega obdobja, ko gre za to, da nekdo ima ustrezno pokoj pokojnino eh, in sicer eh, revščina v starosti ima ženski obraz. Da bi se temu zoprstavili, je potrebno vse življensko učenje. To je najbolj bistvenih ukrepov. Omenjen je bil svet dela, ki se močno spreminja eh, in če prihajate iz področja, ki je bolj gorato, potem veste, da imamo krize na področju gorskega kmetijstva, da imamo spremembe na področju avtomobilske industrije in to tudi Eh, pomeni, eh, da je tam eh, velikega pomena ustrezno poklicno izobraževanje. Zato je po mojem mnenju nujno potrebno, da je v ospredju interes delodajalcev, da svoje zaposlene, svoje delo jemalce seznanijo za ustrezno ponudbo. V Nemčiji je to vprašanje kolektivnih partnerjev, da to določijo v kolektivnih tarifnih pogodbah, kako visoka je ta zahteva. Eh, in obstaja tudi politična debata in v okviru tega predlog, eh, ki ga je moja stranka Socialna demokracija podala pred kratkim, da bi nas sploh eh, morali imeti pravico do tega in sicer tri leta v celotnem poklicnem obdobju, to je 12 dni na leto nadaljnega izobraževanja. In to je poziv delodajalcem, da sprejmejo Eh, to zahtevo in da eh, to tudi podprejo. In naloga države je, da oblikuje ustrezne modele in okvirne pogoje, eh, ki bi dali delojemalcem možnost, da ustrezno, individualno in adekvatno spolu izkoristijo možnosti nadaljnega izobraževanja. Eh, in zato bi tudi na evropski ravni bila potrebna razprava, kakšen bi lahko evropski okvir, po katerem bi se zgledovali, da to ne bi bilo samo nacionalno početje, ampak da bi to veljalo tudi za celotno evropsko raven. Eh, tako da tu pričakujem eh, tudi neke smirnice za nek minimalni okvir strani Evropske komisije. Najlepša hvala gospod Starovič iz Slovenije. Hvala za besedo. Spregovoril bom v slovenščini, v jeziku, ki ga govori dva milijona ljudi. Lepo zdrav vsem. Veseli me, da je ena prioritet mandata nove Evropske komisije operacionalizacija evropskega stebra socialnih pravic. To bo nedvomno prispevalo k bolj solidarni in pravični evropi in tem bolj povezani in trdni skupnosti. posebna pohvala gre uvajanju socialne komponente v naše gospodarske modele. to bo nedvomno pripomoglo k trdnosti in nadaljnjemu razvoju najmočnejše regije na svetu v smeri vključujoče zelene in trajnostne rasti pri tem pomembno vlogo igra tudi oecd ki vodi projekt new approach to economic challenge skozi ta projekt se krepi znanstvena podlaga za razumevanje kompleksnosti gospodarstva v prepletu z družbo in okoljem. projekt obide mnoge doslej veljavne predpostavke prinaša povsem nove pristope uporabo novih tehnologij za nove definicije modele in podlage za ustvarjanje politik ki v središče postavljajo ljudi in njihovo dobrobit. projekt se smiselno prepleta in krepi s strategijo pametnih podatkov opazovalnico za inovacije v javnem sektorju ter okvirjem za politike vključujoče rasti slovenija sodi med aktivnejše zagovornice programa in se in tudi sopredseduje skupini prijateljev programa. ob eni najvišjih rasti v evropi se slovenija resno sooča z velikimi problemi zagotavljanja delavcev z ustreznimi spretnostmi. pogrešamo ustrezen sistem za spremljanje in napovedovanje potreb po znanjih ter spretnostih tega pa nimamo tudi tega nimamo tudi zaradi pretekle vse prevelike zagledanosti v trg ki naj bi sam po sebi reševal vse probleme popolnoma zgrešeno. ko sem v devetdesetih letih našemu takratnemu predsedniku vlade predlagal nekaj podobnega mi je odvrnil da ko mu nekdo le omeni plan da mu postane slabo močno upam in priporočam da bo ustrezen del bodočih evropskih vlaganj v znanost namenjen tudi za temeljne raziskave s področja delovanja družbe njenih institucij sistemov in organizacij s ciljem poiskati prave rešitve ki bodo prinesle večjo učinkovitost družbenih institucij in s tem večjo stabilnost celotne evrope. ocenjuje se da bo kar petinšestdeset otrok ki danes vstopajo v šolo po zaključenem šolanju opravljal poklic ki ga danes sploh še ne poznamo. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Krecu iz Romunije. Najlepša hvala za besedo. Dragi prijatelji, drage prijateljice, res je pomembno, da se učimo drug od drugega. Se pa malo bojim, da si moramo sedaj predstavljati nekja izkustva brez primere v naši zgodovini. Četrta industrijska revolucija se da poteka v kolesju poslovnega sveta brez našega dogovora oziroma z našim dogovorem. Poslovnemu svetu ni za socialna zagotovila in vključenost in za pokojninski sistem, za proračunske vire in za šolstvo oziroma za zasebnost. Ne, to ni njegova naloga, to je naša naloga. Evropska unija tudi nima neke suverenosti na področju digitalizacije. Tisti, ki upravljajo strežniki, upravljajo tudi za našimi umi. In to smo že doživeli v teku naših volitev. Roboti in računalniki nadomeščajo delovna mesta, ki so jih do sedaj opravljali ljudje. Sistemi socialne varnosti so temeljili na predpostavki, da bodo vsi imeli delo, dokler se ne bodo upokojili in da bomo imeli tudi meje z preprekami za B kapital, ampak digitalna realnost bo polnoma drugačna. Zato potrebujemo nove ukrepe in tudi globalne predpise in davke. In tudi moramo se prilagoditi realnosti brez meja. Potrebujemo tudi politično voljo, pa tudi pristojnost za izvrševanje teh omenjenih predpis. Tega pa ni. Nimamo ne volje, niti zmogljivosti. Hist sta potrebni za to novo realnost. Nadzor ni vedno učinkovit. Lahko pa damo seveda ljudem določene spretnosti, izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje. To smo že danes veliko krat omenili, ampak to ne velja samo za otroke, ne samo za mladino, ampak tudi za odrasle. Še zvoljansko učenje za prekvalifikacijo. Izpopolnjevanje, to je najbolj učinkovit ukrep. Ampak ta ukrep zahteva tudi spremembo prioritet glede proračunskih sredstev in to moramo storiti danes in ne čez 10 oziroma 20 let. My... Najlepša hvala, gospa Makar za Hrvaško. Hvala lepa, poštovane. Hvala, spoštovana gospa predsednica. Pozdravljam tudi vse druge kolegice in kolege. Mi vsi se zavedamo, da mora evropska industrija zadržati konkurenčnost v tej digitalni revoluciji. Za razvojem digitalnih spretnosti se pri mnogih ljudeh odpirajo vrata za digitalno ekonomijo. Eh, skupni digitalni trg v Evropi se ne more razviti, eh, če ne bomo rešili pomankljivosti na področju eh, digitalnih spretnosti. O tem smo danes že veliko govorili. Spodbujanje digitalnih spretnosti omogoča odpiranje novih delovnih mest za vse državljanke in državljane Evropske unije. Pomankanje digitalnih spretnosti pa že eh, sedaj zavira rast in inovacije v Evropi. Moramo odstraniti eh, ovire, omogočiti moramo, eh, da bodo evropejci imeli delovna mesta, ki si jih zaslužijo. Našim podjetjem moramo omogočiti, Eh, do, eh, stop do mnogih digitalnih talentov. V Evropi nimamo dovolj oseb, ki bi imele digitalne spretnosti. Eh, zaradi tega sploh delodajalci ne morejo dobiti dovolj delavcev za svoje delovna mesta. In Zelo veliko mladih je tudi eh, brezposelnih med 14 eh, in 25 leti. Več kot tretjina eh, delovne sile, več kot 45 odstotkov ima samo osnovne digitalne spretnosti. Zato moramo zelo hitro usposobiti okoli milijon mladih nezaposlenih za prosta delovna mesta na digitalnem sektorju. In to je možno napraviti na več način, naprimer v obliki obliki pripravništev, stažev eh, v okviru kratkoročnih programov usposabljanja moramo eh, tudi eh, podpreti prekvalifikacijo delovne sile v smeri teh spretnosti. Potrebujemo eh, usmerjanje, potrebujemo ustrezna sredstva za doseganje teh digitalnih veščin in prav tako moramo ljudi ozavestiti o tem, kako pomembno je to vrsto znanje za zaposlovanje, konkurenčnost in razvoj celotne družbe. Pomembno je tudi poudariti, da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 ustrezne pogoje, tako da za moške, kot tudi za ženske. Slišali smo že, da je to problem pri ženskah, tako glede eh, plač, kot tudi eh, pokojnino. No, na tem področju pa so plače večje. Eh, na tem področju je tudi možno, naprimer, delati od doma in tako kombinirati delo in družino. No, za zaključek bi še povedala, digitalizacija in avtomatizacija poslovnih procesov poudarjajo pomen učenja novih spretnosti. To pa gotavlja pripravlja napredek in eh, konec koncev tudi eh, zaposlitev, tako eh, na gospodarskem, kot tudi na področju javnih služb. Hvala. Hvala lep. Najlepša hvala. Gospa Kutra Kunkuma iz Cipra, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala za besedo. Enosti in Gibron in Janis Hidigi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 tudi socialna država se krči, pokojnine padajo in eh, skupine, ki so žitek na obrobju, so v še težjem položaju. Evropski stebr socialnih pravic govori tudi o tem, kako zelo pomembno je, da se pomaga ljudem, ki so v sektorju v sektorjih, kjer eh, vlada visoka brezposnost, ki se soočajo z marginalizacijo. prihodki gospodinstva so se zmanjšali, e, število ljudi, ki ima redno delo, je vse nižje in to je zelo zaskrbljujoče. Sama zato podpiram zamisel o evropskem, evropski minimalni plači in skrbi me tudi težnja po omejevanju socialnega dialoga, ker ti pomembno je, da smo sposobni prilagoditi plače tudi z vidika konkurenčnosti podjetij. Poskrbeti moramo za to, da ne bomo dajali prioritete zgolj konkurenci in konkurenčnosti, ampak da imajo tudi delavci delo. Potrebujemo regulatorni okvir, ki bo zagotavljal tudi nove oblike dela, da bodo delavci tudi pri novih oblikah dela deležni pravic iz kolektivnih pogodb in da bodo določeni minimalni standardi, kar zadeva pravice iz dela in da bodo delovna mesta varna. Zato torej potrebujemo jasen nadzor in poskrbeti moramo za to, da bodo nova delovna mesta, ki jih ustvarjamo, dostojna in spoštovala pravice delavcev. Rada bi tudi izrazila zaskrbljenost nad tem, kar slišim od uh, komisije in eh, drugot. Namreč, da ni več doživljenskih delovnih mest, da ljudje verjetno bodo morali menjati službo tja do desetkrat v aktivnem življenju, da bo treba delati vse dlje do upokojitve in skrat tudi za misel o vseživljenskem učenju in usposabljanju, da se ljudje lahko vse čas izobražujejo, zato da so lahko zaposleni. V Grči je bila ideja vedno ta, da ko enkrat dobiš službo, imaš to službo do konca življenja. Tudi sama sem se skušala vedno usposabljati in do usposabljati, da sem bila vedno boljša pri svojem delu. Za nekoga moje starosti pa je danes je težko najti novo delo, čeprav bi ga morda lahko. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik gospod Tušek Hrvaška. Hvala lepa, poštovana. Hvala, spoštovana gospa podpredsednica Evropskega parlamenta, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, ko govorimo o tej pomembni temi in o izzivih, s katerimi se srečujejo mladi na trgu dela, eh, nikakor ne gre zanemariti dejstva, da je Evropa soočena eh, z resno demografsko krizo. Vsaka nova generacija je manjša za približno 25 odstotkov od prejšnje. Eh, mlade eh, družine želijo hkrati starševstvo in aktivno sodelovanje na svetu dela, vendar pa v realnem življenju to ni vedno možno združiti. Naprimer, v mnogih eh, državah je možno delati v nedeljo, vendar pa ni otroških vrtcev ob nedeljah. In to pomeni, da ni rešen problem varstva. Eh, potem je tudi pomankanje mest v jaslih in v vrcih, eh, pa um, celodnevno bivanje. Skratka, potrebna je večja fleksibilnost eh, in to pri, um, pomeni tudi razlike na trgu dela. Naprimer, ženske dosti krat ne morejo sprejeti dela zaradi tega, ker hkrati skrbijo za otroke. In delodajalci pa nimajo interesa, da bi eh, takim eh, zaposlenim dali eh, posebne pogoje, če v to niso prisiljeni. Zato moramo um, ozavestiti nosilce gospodarstva, delodajalce, da je natalitetna politika zelo pomembna za uh, nadaljne ohranjevanje sistema in to uh, področje je treba še posebej uh, poudariti. Eh, naprimer, eh, potrebovali bi avtonomno prerasporeditev eh, delnega časa, potem delo od doma in podobne ukrepe. Tu imamo pa tudi na voljo finančna sredstva iz evropskih skladov in na ta način bi lahko spodbili podjetja, da bi uvajali ukrepe, ki bi bili prijazni do mladih družin. Hvala. Hvala lepo. Is... Hvala lepa. Naslednja gospa si kot Estonija, izvolite. Uh, Hvala lepa. Nedvomno je več informacij o možnosti do usposabljanja in preusposabljanja, enostaven dostop do teh eh, tečajev, spletni tečaji in tako naprej. Vse to je ključnega pomena, kajti vse to prispeva k tranziciji naše družbe, ki jo potrebujemo, torej to tranzicijo, ki nas bo popeljala v smeri digitalne in zelene prihodnosti. Ampak naj povdarim tudi potrebo po tem, da je potrebno delati na mentaliteti ljudi, kot je dejal komisar Schmidt. Do usposabljanja in preusposabljanja ni obveznost. To je priložnost, priložnost za ljudi z vidika dela in tudi z vidika prihodka. Ampak glede na to, da ljudje z višjo izobrazbo verjetneje sodelujejo v vseživljenjskem učenju kot ljudje brez kvalifikacij, moramo jasno razumeti ovire in pa motivacije za to, da se jih vključi v vseživljenjsko eh, program učenja. Eh, estonski sklad za brezposelne je po študiji ugotovil, da ljudje brez kvalifikacij pridobivajo nove veščine preko dela, preko eh, YouTube, preko svojih staršev in tudi sami sebe učijo, ampak sebe ne vidijo kot eh, učence, dijake ali tiste, ki bi spremljali tečaje. Tako da je pomembno, da marsikdo pridobiva nove veščine, pa tega ne ve. Prav tako marsikdo sploh ne opazi razpisov za takšne programe, ker ne ve, da so namenjeni njemu, ker imajo negativne izkušnje s šolo, z učenjem v organiziranem okolju. Tako da tisti, ki potrebujejo dokvalifikacije in prekvalifikacije najbolj, to so tisti, ki jih moramo vključiti v te sisteme, kajti pokazati jim je treba, da če tudi so morda njihove pretekle izkušnje negativne, to ne pomeni, da niso sposobni pridobiti novih veščin ali da ti programi njim niso namenjeni. Delati je torej treba tudi na mentaliteti ljudi in eh, to mislim, da nas bo popeljalo v smeri pametnejše in tudi bolj digitalno sposobne delovne sile. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik gospod Piris Španja. Hvala za besedo. Gospa podpredsednica, bom govoril v španščini. Imam dva otroka, osem let stara in enajst. In prepričana sta, da ko bo sta končala s svojim šolanjem na trgu dela, sploh ne bo delovnega mesta, za katerega se sedaj izobražujeta. Ne razumeta, zakaj se morate sedaj pravzaprav šolati za nekaj, kar sploh ne obstaja. In mislim, da je ustrezno vprašanje naslednje: kako bomo prilagodili naše izobraževalne sisteme v svetu, ki se vse čas spreminja? Zato potrebujem res jasen odgovor. Poleg tega pa potrebujemo tudi določene spodbude za vključenost na trg dela, recimo z določenimi finančnimi posojili, ki sedaj obstajajo v Nemčiji. Mislim, da moramo seveda usposabljati ljudi na takšen način, da se bodo pridobili praktične spretnosti. V Extremaduri smo recimo to uh, storili z novim programom. Prihajam iz Španije in seveda stopnja brezposobnosti v Španiji je res visoka, zlasti kar zadeva mladino. Kljub temu, da statistike pravijo, da so naši mladi najbolj visoko kvalificirani mladi v Evropski uniji ampak seveda imajo sedaj določene spretnosti, ki jih recimo trg dela sploh ne zahteva. Sedaj se zahtevajo spretnosti, ki so povezane z robotizacijo, digitalizacijo, z riženjem blokov in podobno. To je izziv v Španiji in tudi v Evropski uniji. Mislim, da moramo mladim dati vse te spretnosti, ki bodo seveda privlačne tudi za podjetja po celotnem svetu. Tudi usposabljanje in uh, jezikovne spretnosti so pomembne. Našo mladino moramo izobraziti na takšen način, da bodo lahko dejansko vstopili na trg dela. In to moramo storiti danes, ne jutri. Uh, obzorje 2020, sedaj pa seveda tudi obzorje Evropa mora pa biti odskočna deska za mlade, tako da bodo v naslednjih letih lahko našli delovne no, mesto na trgu dela. Poleg tega moramo tudi premustiti digitalno vrzel, ki sedaj obstaja med državami članicami. Na takšen način bomo tudi okrepili večjo konkurenčnost in zagotovili boljše plače. Muchas gracias y vamos a continuar con otro diputado. Sedaj pa bomo nadaljevali z gospodom Sančezom, ki tudi prihaja iz Španije. Tudi jaz bom govoril v španščini. Lep pozdrav. Sam prihajam iz Španije in v Evropskem parlamentu pripadam IKR-ju e in verjamemo, da izobraževanje ni samo nekaj, kar je povezano z gospodarstvom, ampak tudi z osebnostjo posameznikov. In zato je treba poskrbeti za to, da bomo imeli seveda javno šolanje, pa tudi zasebno in da bomo vsi imeli priložnost, da seveda imamo dostop do šolstva za razvoj naše osebnosti. Pri tem pa moramo tudi upoštevati, kaj pomeni splošno izobraževanje vseh, se pravi v srednji šoli. Recimo, če se pogledamo Francijo. Francija ima vedno skupno izhodišče, ki temelji na štirih disciplinah. Se pravi, vsi študentje tujci, francozi, vsi, ki pač študirajo tam, morajo pač dobiti spretnosti iz teh disciplin prej, morajo poznati francoščino. To pa tudi pomeni poznavanje francoske kulture in identitete. Druga disciplina ima znanstveno naravo, gre za naravoslovje, matematika. Tako dobijo dijaki določene tehnične zmogljivosti, potem tretja disciplina to je drug jezik, ki ni materni jezik. Se pravi, to pa tudi pomeni poznavanje kulture in identitete tega drugega jezika. Na takšen način se bodo lahko dijaki tudi prilagodili novem globaliziranem svetu. Se pravi, to je splošna izobrazba, ki pač pomaga pri premustitvi kulturnih in globalnih izzivov. Je pa res, da za to potrebujemo še določene digitalne spretnosti, kajti brez teh digitalnih spretnosti prve tri discipline včasih izgubijo na dodani vrednosti in moram povedati, da se tudi počujem na univerzi in lahko tudi potrdim, da potrebujemo preplet vseh teh spretnosti, ki sem jih omenil. Ampak vsi dijaki, vsi študentje morajo dobiti neko splošno znanje, ki opredeljuje osebnost posameznika. To pa je seveda tudi povezano z razvojem ostalih zmogljivosti, ki odražajo tudi gospodarske zive v svetu, v katerem živimo in gre za zmogljivosti, spretnosti, ki morajo biti tudi sorazmerne glede na popraševanje na trgu dela. Zlasti v zasebnem sektorju, kajti tam vemo, da se ustvarja največ delovnih mest. In te spretnosti se morajo tudi razviti, pri tem pa moramo vedno upoštevati, da je treba okrepiti tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje. Ne smemo imeti nekih hudih razlik, kar zadeva eh, izobraževanje v zasebnem sektorju in diplomantov na univerzi. Ja, se res, da imajo toliko spretnosti, ampak nimajo spretnosti, ki jim omogočajo stop na trg dela. ljudje sedaj pač hočejo imeti ustrezno plačano delovno mesto in želijo delati v nekem dostojnem delovnem okolju, tako da bodo lahko neodvisni v svojem življenju. Ne glede na to, eh, kakšne spretnosti so si pridobili. Najlepša hvala. Muchas gracias. And this concludes. Hvala lepa. S tem smo tudi zaključili seznam govornikov. Zato sedaj predlagam, da besedo ponovno damo našim panelistom. Mislim, da smo slišali veliko zanimivih komentarjev, eh, pa tudi prispevkov in vprašanj iz različnih koncev Evrope. Če smem, bi dejala, da se zdi, da je rdeča nit celotne razprave učinek digitalne revolucije na trg dela. Komisija je ravno danes objavila svoje prvo sporočilo komisije iz digitalnega svežnja, zato bi najprej dala besedo komisarju Šmitu, da se odzove na vprašanja in komentarje in da tudi deli nekaj svojih zaključnih misli s tem panelom. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Prav imate. Ključni izziv je digitalizacija. Namreč ta digitalna revolucija bo najverjetneje spremenila levji delež delovnih mest in bo torej zahtevala od eh, slehernika, da vlaga v svoje znanje. Prva stvar, ki jo moramo tu izpostaviti, je, da je potrebno vlagati v znanje, vlagati v stalno izobraževanje in eh, usposabljanje. To ni ovira, to ni omejitev, to je nova priložnost in mislim, da moramo vsem tistim, ki jih to skrbi in jih eh, naj dodam upravičeno skrbi vpliv digitalne revolucije na delovna mesta, vsem njim moramo sporočiti, da jih ne bomo pustili same ob robu. In vsi nosilci odgovornosti na javni eh, ravni, na ravni EU, na ravni držav članic in pa tudi zasebni sektor, moramo izboljševati okvir, ki zagotavlja stalno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje. Torej, ta digitalizacija nam mora omogočiti, da spremenimo pogled na stvari in razsežnosti. Druga zadeva, ki jo ugotavljam in ki dejansko je problem, je, da so tisti, ki so najslabše izobraženi in sposobljeni, tisti, v katere najmanj vlagamo. Pogosto pa so ravno njihova delovna mesta tista, ki so najbolj na udaru. In izziv za to je, da poiščemo, in eh, to ste tudi sami omenili v razpravi, da poiščemo prave metode za to, da te delavce, te delo je malce usmerimo v usposabljanje in izobraževanje. Številni res je, imajo morda ne najbolj pozitivne spominje na šolo in zato moramo poiskati nove metode za usposabljanje, za izobraževanje, zato da se jim ponudi novo perspektivo, da se jim ponudi nove priložnosti. Tudi to je na nek način revolucija, kaj ti spremeniti moramo sam okvir izobraževanja in usposabljanja. Tretji vidik pa je, da so pogosto najstarejši delavci, ko danes rečemo najstarejši, je to pogosto že zelo zgodaj v, v, v starosti. Torej, ta kohorta je tista, v katero investiramo najmanj. Zato se ustvarja neke vrste digitalne vrzel, v podjetjih, kajti pogosto so ravno ti starejši delavci tisti, ki potem ne sledijo, niso sposobni slediti spremembam na delovnem mestu. Torej, starost eh, nikakor ne more biti ovira, kajti ko govorimo o vseživljenjskem učenju, to mora pomeniti vse življenjsko učenje, tudi po koncu aktivnega poklicnega življenja, kajti aktivno starejše obdobje pomeni tudi, da moramo takrat imeti dostop do usposabljanja, do izobraževanja. Tudi sam sem zelo občutljiv glede teme spolov. Ugotavljamo, da so ženske manj prisotne na področju novih tehnologij, ampak ko primerjamo učne rezultate, učne uspehe deklice v obmenjavi za dečki, v šolah so deklice uspešnejše, vključno z naravoslovnimi predmeti. In tudi ta ovira na področju zaposlovanja je nekaj, kar moramo odpraviti. Naš boj za enakopravnost med spoloma se izvaja tudi na tem področju digitalizacije. No in na zadnje naj še omenim, da imamo v bistvu, moramo imeti pred očmi veliko podjetje, In v prihodnih letih, in ko rečem prihodnih letih, ne v naslednjih 20, 30, ampak v naslednjih 5, 7, morda največ 10 letih, bo potrebno preusposobiti, prekvalificirati verjetno polovico ali celo več celotne delovne sile. Govorimo torej o 100, 120, 130 milijonih ljudi. To je izjemen izziv to je izjemen tudi finančni izziv. In kot je že bilo rečeno, vsega tega ne moremo obvladati brez ustreznih javnih sredstev, vsega tega ne moremo obvladati brez ustreznih investicij. In eh, poudarjam besedo investicij. Treba je investirati v znanje, investirati v znanje in veščine, kajti to je investicija, ki je enakovredna investicijam v znanje stroje, robote, računalnike. Treba bo prav tako spremeniti način razmišljanja glede obravnave tovrstnih eh, naložb na ravni podjetij. Obstajati morajo možnosti za odbitek od davčne osnove, eh, da se to upošteva tudi računovodsko in eh, tudi z vidika obdavčitve. Čez nekaj tednov bomo objavili novo agendo o veščinah, o kompetencah in to je prvi korak. Seveda je to agenda, ki jo bo potrebno prevesti v prakso, glede na izkušnje, glede na različne kulture, glede na različne zamude ali pa glede na to, da nekatere države morda že prehitevajo. To agendo bo treba prilagoditi različnim zahtevam in potrebam, sploh ko govorimo o umetni inteligenci, ki bo vsekakor popolnoma preoblikovala podjetja, način proizvodnje v sektorjih, kot je naprimer zdravje. Zdravstveni poklici se bodo spremenili in vse to se že dogaja. To torej pomeni, da se moramo že danes pripraviti na te spremembe. Ampak na to se moramo pripraviti z zaupanjem. Uh, ne smemo ljudi strašiti, ampak v njih ulivati zaupanje, kajti veliko delovnih mest se bo spremenilo, ampak eh, lahko se spremenijo in se bodo spremenila na bolje, z manj ponavljajočih nekih del. Eh, to lahko prepustimo strojem, mi pa poskušajmo predvsem dati v spredje kreativnost, ustvarjalnost, empatijo, sodelovanje. Gre torej za velik podjem za Evropo, gre za našo prihodnost, ki je na kocki. Kot rečeno, sprejeli smo pomembno strategijo, strategijo o digitalizaciji in na podlagi te strategije, na podlagi uspešnosti te strategije se bo Evropa lahko potem pozicionirala na mednarodni ravni. Napram našim velikim mednarodnim konkurentom ZDA, Kitajska in drugi. In Ulagati moramo v naše ljudi, v naše otroke. Včeraj smo imeli razpravo o jamstvu za otroke. Vse to je medsebojno povezano. Sam sem optimist, mislim, da ta boj lahko dobimo in to Evropo, ki je danes velika ekonomska sila, lahko preoblikujemo in na ta način zagotovimo, da bo to ostala tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa spoštovani gospod komisar. Hvala za vaše pozitivno sporočilo in spodbudne besede. Sedaj pa besedo predajam gospe Skilonen. Že v vodoma ste dejali, da se moramo učiti drug od drugega. Mislim, da smo slišali kar veliko prispevkov iz različnih koncev Evrope, ki so šli prav tako v to smer. Zato vam zdaj predajam besedo, da se morda odzovete na to, kar ste se morda vi naučili iz te razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, mislim, da sem se nekaj naučila in to je dobro za politika. Ko razmišljam o digitalnem obdobju, vedno razmišljam, kdo je tisti, ki uvaja spremembe, ki sproža spremembe. Ker ti občasno imamo občutek, da ljudje, človeško bitje, nismo več del tega. Vse bolj izgleda, kot da vse skupaj prihaja nekje iz vesolja, od nekod, kar ni pod našim nadzorom, z nekega skrivnostnega kraja. Ampak v bistvu smo mi tisti, ki ustvarjamo spremembe, mi smo tisti, ki odločamo, mi se odločamo, ali bomo olajšali delo, ki je danes težko, mi smo tisti, ki odločamo, ali želimo nadomestiti živega človeka na delovnem mestu. In verjetno tega ne želimo. Ampak razmislimo tudi o tem, kakšna je naša mentaliteta, kako sploh dojemamo to digitalno dobo, ki vstopa v naša življenja, kako se tega lotevamo, je na dober ali pozitiven način. In mislim, da je enostavneje nadzirati in obvladovati digitalne zadeve, sploh v primerjavi naprimer, s podnebjem. Mi lahko spremenjamo svoje ravnanje, lahko ukrepamo, imamo vpliv, ampak eh, narava, planet, pa je vedno bistveno težja za nadzor. Bistveno težje nadzirati naš planet, našo naravo v primerjavi z digitalnim svetom, novimi veščinami za naše ljudi upam in želim si, da se bo spremenil tudi naš model potrošnje. Ne potrebujemo več toliko stvari. Ljudje si bolj želijo izkušnje, želijo si nekaj drugačnega v življenju in to mislim, da je tudi izziv in obenem tudi priložnost za storitveni sektor. In ko ljudje razmišljajo, da morda za njih ni več delovnih mest, Menim, da bo ravno storitveni sektor tu naredil nov velik preskok v prihodnih letih, ampak se tega morda še ne zavedamo. Saj še vedno razmišljamo o tem, da nam gre bolje le, če imamo več dobrin. Morda bomo prihodne leto ali čez nekaj prihodnih let začeli razmišljati drugače, da ne potrebujemo vseh teh materialnih dobrin, da ne rabimo več potrošnje, ampak potrebujemo nekaj drugega v naših življenjih. In menim, da smo danes slišali mnogo zelo pomembnih eh, prispevkov o sposobnosti učiti se. Ljudem lahko ponujamo izobrazbo, veščine, ne da bi jih vprašali, kaj se želijo učiti, kako se lahko učijo. In zato mislim, da se moramo bolj osredotočiti na človeka in eh, začeti pripravljati bolj prilagojene tečaje, da ljudi poprašamo, kaj lahko počno in eh, kaj si želijo početi. Tudi staranje prebivalstva je problem v Evropi. Smo vse starejša družba, rodnost je vse manjša, kot eh, je nekdo dejal v razpravi, ali smo pozabili na družinsko življenje, ali sploh eh, še vedno želimo otroke, želimo možnosti fleksibilnih eh, sistemov za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, da je v življenju tudi kaj drugega, poleg zgolj dela. In naj zaključim s tem, da povem, da moramo dati upanje tistim, ki so brez upanja, veščine tistim, ki so brez njih in eh, graditi zaupanje na mesto nezaupanja. In to mislim, da je kar velikanska naloga za vse nas. Hvala lepa še enkrat za to odlično razpravo. Hvala lepa. Sedaj bomo na hitro pravili pot z severa na jug. Veliko prispevkov smo slišali z juga Evrope, tudi kar nekaj iz Hrvaške. Zdi se torej, da je to tema, ki je tudi zelo visoko na seznamu prioritet eh, Hrvaške in hrvaškega predsedovanja. Zato zdaj besedo dajem gospodu Babiču, da nam bo povedal, ali se strinja s stališči naše finske kolegice. Izvolite. Pa, eh, poštovana gospođo Hrancova, Spoštovana gospa Harancova, eh, seveda, da se strinjam s tem, to sem podaril tudi v svojem uvodu, ampak eh, dobro je bilo slišati razprave kolegic in kolegov. In iz tega je razvidna dinamika na trgu dela v Evropski uniji. Eh, preko prispevkov posameznih kolegov smo to lahko razbrali, no pa tudi iz naše perspektive z juga Evrope, Eh, kjer eh, imamo veliko mobilnost delovne sile napram tistim državam, ki imajo večje možnosti zaposlovanja. Eh, mi na jugu Evrope to še kako občutimo. Gospod Starvič iz Slovenije je rekel, da trg danes ne more rešiti naših problemov in da 65 odstotkov tistih, ki naprimer diplomirajo, zaključijo šolanje, Eh, da so se izobrazili že za poklice, ki jih skoraj da ni več. Slišali smo tudi eh, kolegico Sipra Kalakomu, eh, ki je govorila o tem, da bi morala biti minimalna plača pomembna za vse, vendar pa ne po drugi strani pa imamo pravzaprav upokojence, ki ponovno prihajajo na trg del. No, tu mislim na tista posebna znanja, ki jih določa zakon. Eh, zaradi psihofizičnih sposobnosti eh, pa še vedno lahko prispevajo na trgu dela in lahko eh, v določeni meri nadomestijo oziroma pomagajo kot mentori tistim, ki na novo prihajajo na trg dela. Eh, potrebno je vedno novo usposabljanje, ne samo tisto za prekvalifikacijo. No, če se spomnite, eh, kaj je govoril komisar gospod Schmidt, eh, govoril je pravzaprav o teh stvarih, o kvalifikaciji, prekvalifikaciji, upskilling, reskilling. Uh, Trg dela je zelo dinamičen trg, to ni statičen trg in te spremembe so nujne, te kvalifikacije, prekvalifikacije, dokvalifikacije. Eh, vse to, eh, o čemer je govorila tudi gospa Müller iz Nemčije, eh, nekatere stvari so uporabne za določene države, druge pa ne. To, kar je dobro, naprimer, je kako priti do teh znanj, naprimer tudi ob pomoči Komisije Evropsko parlamenta. Tu imamo naprimer Evropsko jamstvo za mlade, eh, na tem se zelo veliko dela. Potem eh, pa je treba prav tako poštevati pravice starejših, da imamo vsi pravico do dela, da morajo vsi dobiti enako plačilo za enako delo. Mislim, da je eh, uvodno o tem govorila tudi predsednica komisije eh, Ursula von der Leyen, pa tudi gospod Schmidt. Zelo me veseli, da je prišlo do te razprave. Eh, to, kar je povedal gospod Schmidt v svojem prispevku, da od poleg eh, komisije in eh, Evropskega parlamenta, da morajo o tem razpravljati tudi nacionalni parlamenti in da to eh, potem prispeva k dobrobiti celotnega gospodarstva Evropske unije. Dejstvo je, da se kot narodi staramo in moramo najti načine, orodja, modele, za povečanje eh, natalitete, skratka, da bi bilo rojstvo več kot smrti. In mislim, da nam bo to uspelo. Hvala. Thank you very much eh, for your concluding remarks. And... Eh, Hvala lepa za te zaključne besede in sedaj še ne nazadnje, gospa Müller z Nemčije. Zanima me, ali lahko poiščete neko ravnovesje med vsem, ravno kar slišali. Hvala, izvolite. Eh, hvala, hvala tudi za zelo zanimivo razpravo eh, tukaj ob tako pozni uri. Eh, moj prvi vtis je, da se vsi zelo strinjamo, da je nadaljne izobraževanje še bolj pomembno kot kdajkoli. To je tisto vprašanje, ki bo odločalo o tem, ali bo Evropi uspelo, da se sooča za izzivi prihodnosti, eh, ali nam bo uspelo, eh, da bo nadaljne izobraževanje in vse življenjsko učenje eh, dobilo ugodna tla povsod. Slišali smo zanimivo razpravo, ali je to naloga trga ali države. Eh, pri normalnem izobraževanju, prvem izobraževanju, smo si na to vsi dali odgovor. Izobraževanje je pravica. Vsak otrok ima pravico do izobraževanja in v večini dežel je to tudi šolo obveznost. Na področju nadaljnega izobraževanja, poklicnega usposabljanja pa tega nimamo. Eh, tu ne gre za pravico. Vprašanje, ki si ga lahko in ki si ga moramo postavljati je, Eh, ali mo eh, prejiti na to, da se izobraževanje ne bo nihalo v dobi odraslosti, ampak da bo to postalo vse življenjsko učenje. Kakšna bi bila posledica? Ali bi bila posledica, da moramo dati na voljo ustrezno infrastrukturo? Ali to pomeni? Eh, da moramo prilagoditi trg dela, pravice delojemalcev. Srinjam se s kolegico Sipra. Za mnoge ljudi je grozljiva predstava, da bi se morali nenehno spreminjati in menjavati delo, vendar je pa to tudi eh, prilika, vendar je pa to tveganje, če nimamo za to ustreznega okolja, če nima možnosti, da se prilagodim tem spremembam. In to ne more biti samo naloga trga, to mora biti tudi naloga države, kajti država je, Evropa je. Uh, tista, ki e, izgublja, če ne bi izkoristili vseh teh možnosti. In e, kolegica iz Estonije zdaj žal ni več, ampak rekla je, ja, nagovoriti moramo tiste, e, ki jih do sedaj še nismo nagovarjali. Eh, kajti niso samo eh, njihova eh, delovna mesta, ampak tudi njihova delovna mesta, ki so ogrožena. In morda samo še komentar v zvezi z komentarjem iz Španije, ko je šlo za šolsko izobraževanje, šlo je za tehnično izobraževanje, ravoslov je jeziki, računalniške znanosti, informatika. To, kar manjka, kar je enako pomembno, pa so vprašanja kreativnosti. Možnost, da se kritično sprašujemo, preprašujemo o stvarih, Eh, tudi to so eh, pomembne temeljne predpostavke, da lahko obstanemo v novem digitaliziranem svetu. Gospa Makar je to eh, tudi omenjala. Vprašanje, ali bomo nasedli lažnim novicam ali ne. Tudi vprašanje izobrazbe vseživljenjskega učenja. Ali smo sobni v digitalnem svetu na stvari gledati kritično, izkoristiti stvari, ki se nam ponujajo. Zato, da bi obstali v družbi, kajti ne gre samo za vprašanje gospodarstva, ampak tudi za vprašanja eh, naše družbe, ali to lahko delamo v skupni Evropi ali pa se bomo rašli. Thank you very much. Hvala lepa. Imamo v zadnjem trenutku še eno prošnjo za besedo in sicer v imenu odbora regije gospod Karačone, ki je poročevalec za socialno politiko, dobi besedo za eno minuto. Izvolite, gospod eh, Karačone, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo, spoštovani sopredsedujoči, spoštovani gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov, dame in gospodje, prihajam iz Evropskega odbora regij, torej eh, skupščine Evropske unije za lokalne in regionalne predstavnike. Evropski odbor regij se bo osredotočal na agendo za veščine, ki, katere namen je reševati problematiko usposabljanja in ustvarjanja veščin v luči digitalizacije. Menimo, da je to ključnega pomena za nadaljni razvoj Evropske unije. To moramo početi upoštevajoč lokalne, regionalne predstavnike in eh, nacionalne specifike in investicije v človeški kapital moramo razumeti kot eh, socialne investicije. To mora vključevati tudi aktivnosti usmerjene v najšepkejše skupine, ki potrebujejo do usposabljanja, ki saj te skupine same sebe prostovoljno ne vključujejo v programe usposabljanja. Potrebno je spostaviti tudi partnerstva med nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi oblastmi, podjetji, delavci in pa tudi civilno družbenimi akteri z namenom boljšega uspoštevanja veščin in kvalifikacij, ki se pridobivajo skozi neformalno uh, izobraževanje oziroma usposabljanje. Če dam en eh, primer, najsmal na primer We Will Learn Again, ki ga izvaja Občina Tisadop na Mačarskem. Več kot 100 eh, pripadnikov romske skupnosti je dobilo ponudbo za trajno zaposlitev v javnem sektorju eh, pri vzdrževalnih delih, eh, vrtnarskih delih in podobno. Poleg pridobivanja novih veščin je ta program tudi izboljšal odnos do statusa zaposlene osebe. To je vsem usposobljenim tudi zagotovilo večjo mero samozaupanja in zagotovilo do usposabljanja in preusposabljanja pomembne skupine oziroma podskupine delavcev. Pomagalo je tudi pri izboljšanju finančnih razmer njihovih družin. Što je torej za projekt na relativno majhni ravni, ki pa je izkazal prednosti za vse. In vse to kaže, kako zelo pomembna je lokalna raven za krepitev obladovanja in upravljanja z veščinami. In eh, na ta način se lahko tudi pogosto ognemo slabi institucionalni podpori. Tu sta pomembna še dva vidika: beg možganov in demografske. Spremembe. Naše mnenje o begu možganov, ki smo ga sprejeli prejšnji teden, izpostavlja tveganje, ki ga ta pojav predstavlja za dolgoročno eh, trajnost in vzdržnost evropskega projekta. Zato odbor regij predlaga mehanizem na ravni EU za integracijo in koordinacijo političnih ukrepov na področju bega možganov, saj je treba te vidike obravnavati skupaj tudi za lokalno, regionalno in nacionalno ravnjo. Sam sem poročevalec za mnenje odbora regij glede demografskih sprememb, kar je eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo evropska mesta in evropske regije preusposabljanje in dousposabljanje predstavljata ključen sestavni del odgovora na te velike izzive. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. S tem pa sedaj resnično zaključujemo razpravo. Rada bi se zahvalila vsem za vaše sodelovanje. Preden pa zares zaključimo, mi dovolite, da se v imenu vseh zahvalim svojemu sopredsedujočemu gospodu Malasu, ki tudi dobi kot eh, zadnji še besedo za nekaj zaključnih misli. Izvolite. Hvala lepa, tudi jaz se vam zahvaljujem in Evropskemu parlamentu za to, da ste eh, gostili, gostili oziroma da gostite ta Evropski parlamentarni teden. Veliko čast mi je, da sem lahko sodeloval pri sopredsedovanju in eh, sopredsedovanju pri tej tematiki. Pa da bom nekaj ključnih misli v svojem maternem eh, jeziku. Še enkrat se bi rad vsem zahvalil za vaš eh, prispevek, še posebej vsem panelistom, ki mislim, da so bili zelo kvalitetni govorniki. Še posebej me veseli, da je Evropska komisija prepoznala to temo kot eh, nekaj, kar si zasluži biti zelo visoko na seznamu prioritet v prihodnem obdobju. In če tudi morda vse države v Evropski uniji nimajo istih prioritet v luči trenutne situacije na področju izobraževanja, eh, ustvarjanja eh, veščin eh, in trga dela, pa smo vsi skupaj v tej Evropski uniji in moramo na ta način tudi razmišljati glede naše prihodnosti. Naložbe v ljudi, naložbe v otroke, naložbe v prihodnost, vse to je nekaj, kar moramo razumeti kot našo prioriteto. In eh, moram reči, da če bi podal nek zaključek na podlagi vseh teh razprav, bi Evropski komisiji priporočil, da so ukrepi kar se da hitri. Kratek čas mora preteči od ugotovitve problema do sprejetja rešitve. Ko smo videli, naprimer, da imamo težavo z visoko brezposobnostjo med mladimi pred nekaj leti, je Evropska komisija predstavila dober načrt in ta mislim, da je bil učinkovit v celotni Evropski uniji in eh, s takšnimi ukrepi mislim, da moramo nadaljevati tudi v prihodnje. To, kar, kadar govorimo o izobraževanju, o usposabljanju, o trgu dela, opažamo je, da se naši državljani eh, širom Evropske unije žal ne usposabljajo dodatno tekom svojega eh, življenja. Le 10 odstotkov jih sodeluje v nekih eh, usposabljanjih. Uh, katerimi se lahko izboljšajo v smislu svojih veščin in znanj. V nekaterih državah so stvari boljše, v nekaterih slabše, ampak povprečje Evropske unije je že samo po sebi nezadostno. Prav tako si mora Evropska komisija kot prioriteto zastaviti to, da je žal tako, da so nizko izobraženi državljani tisti, ki se praviloma ne vključujejo v usposabljanje in izobraževanje. Samo vsak 25. nizko kvalificirani delavec se vključuje v neko obliko vseživljenjskega učenja in to je problem. Hočem torej povedati in prepričan sem, da bo tako. Menim, da torej mora komisija upoštevati te kritične probleme, ki bi jih lahko reševali z določenimi programi, ki bi jih lahko relativno hitro sprejeli in vzpostavili. In še na zadnje, veščine in dostopnost usposabljanja za vse je nekaj, kar bo izredno pomemben dejavnik za prihodnji trg dela v Evropski uniji. Kot skupnost, ki želi ponuditi enake možnosti vsem, kot skupnost, ki želi omogočati usposabljanja vsem našim državljanom tekom celotnega življenja, mislim, da je tu potrebno vse večji prostor odpirati takšnim timam. Zato še enkrat povdarjam, da sem prepričan, da to ni zadnja razprava te vrste, da bomo na prihodnih tovrstnih srečanjih še govorili o tej temi, da bomo preučevali trende, da bomo preučevali razvoj razmer in da bomo drug drugemu lahko pomagali pri ustvarjanju boljšega, sodobnejšega in kvalitetnejšega trga dela v Evropi, kar bo koristilo vsem državam članicam in kar je najpomembnejše vsem državljanom, ki živijo v Evropski uniji. Hvala lepa. Well, Tako, to je to. Še enkrat hvala vsem in želim vam prijeten preostanek dneva in varno vrnitev nazaj domov.